rok za uložitev amadmajev je eh, jutri ob 9. in glasovali bomo ob 11.30 uri. Sedaj je pa na vrsti izjava sveta in komisije poročilo o širitvi za Črnogoro. Še enkrat torej pozivam eh, k besedi gospoda Vamena v imenu sveta. Izvolite. Honorable members, Spoštovane poslanke in poslanki, komisar File, naj eh, na začetku eh, podprem podporo parlamenta za to, da eh, podpre perspektive Črne gore za vključitev eh, v Evropsko unijo. In eh, posebej poudarjam eh, konkreten, pozitiven prispevek Charlesa Tenoka, ki je bil poročevalec. Velika podpora za vključitev ali vstop Montene Črne gore v um, Evropska unija obstaja v vseh eh, političnih strankah in zaradi tega eh, je v državi proces potekal pozitivno. Decembra lani je tako eh, svet kot Evropski svet potrdil oceno sveta, da je Črna Gora v bistvu dosegla splošne pozitivne rezultate glede glavnih prioritet, ki so bile postavljene leta 2010. Vključito, začetek, predviden začetek pogajanj do junija letos. Eh, Evropski svet in svet eh, boste še naprej eh, pregledovala črnogorsko doseganje in izvajanje reform. Komisija pripravlja poročilo o izvajanju oziroma spoštovanju človekovih pravic in boja proti korupciji. Eh, dosegli se je visoko spoštovanje kriterijev za vstop eh, ter eh, izvajajo se zaveze iz stabilizacijsko-pridružitvenega sporozima. Črnagora ima odlične odnose za svojimi sosedami ter sodeluje v mnogih regionalnih pogojah, kot je vzhodnoevropski proces sodelovanja, v kateremu je Črna Gora predsedovala v obdobju 2010-2011. Ravno tako je vključena aktivno v sarjevski proces za iskanje eh, rešitev za begunce in notranjo razseljenih ljudi v Črni Gori, Bosni in Hercegovini, Srbiji in Hrvaški po konfliktu v, letu 19, eh, v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Vendar pa Črna Gora mora še marsikaj postoriti. Eh, mora zagotoviti polno implementacijo še zlasti glede pravne države. Na tem področju je res treba doseči napredek, ko gre za svobodo medijev, notranje razseljene ljudi ter antidiskriminacijske politike, pa tudi neodvisno sodstva. Veselimo se sklepov ustavne reforme, ki bo okrepila neodvisnost sodstva. Boj proti terorizmu in uh, organiziranemu kriminalu pa bo pro, gotovo bistvenega pomena za eh, vstopni uh, proces. Upam, da bomo dosegli napredke na tem področju oziroma da jih bo dosegla Črna Gora in to bo sigurno po, uh, pozitivno vplivalo na celotni Zahodni uh, Balkan. Po uh, odločitvi 1. marca uh, da postane Srbija država kandidatka in da se nadaljuje z um, vstopom uh, Hrvaške. To predstavlja pozitiven uh, signal za um, države v sosiščini, da se uh, pravilno politično odločajo. Črna gora gre po tej poti, upam za isto dinamiko, bo nadaljevala in upam, da bomo eh, na koncu eh, junija lahko začeli z pogajanji z Črno goro. V danskem predsedstvu bomo skupaj z parlamentom in svetom se trudili, da to dosežemo ter komisijo. Najlepše hvala, gospod eh, Vamen, in sedaj dajem besedo gospodu Fileju v imenu komisije. Uh, members, uh, uh, uh, Spoštovane kolegice in kolegi, v veliko veselje mi je, da lahko danes pregovorim v parlamentu o eh, razpravi o poročilu napredkov Črne Gore iz leta 2011. Naj pri tem izrazim svoje tople čestitke in hvaležnost poročevalcu gospodu Charlesu Teniku za odlično poročilo. Odločitev eh, Evropskega sveta jasno kaže, da je država naredila pomemben napredek v petih letih od eh, doseganja neodvisnosti decembra 2010 eh, in uh, ko je dobila status države kandidatke. To odpira vrata za začetek pogajanj. Osnova pa je seveda bila odločitev eh, oblasti v Črni Gori za ambiciozne eh, reforme, eh, za vključevanje in sodelovanje med parlamentarno opozicijo, civilno družbo in mediji. In to prav gotovo pri, pomeni velik napredek za Črnogoro, ki bo omogočil eh, nemoteno napredovanje proti Evropski uniji. Prejšnji teden sem se dobil z premijem Igorem Lukšičem, ki je odločen, da bo nadaljeval z reformami ter bo eh, še naprej eh, se zauzemal v to smer. Razumem, da Eh, začetek pogajanj pravzaprav ne pomeni konec procesa, ampak eh, začetek dolge in zahtevne poti. Spoštovane poslanke in poslanci, tako kot je gospod Tenok napisal v svojem poročilu, je Črnagora bistveno napredovala do sedaj, vendar pa mora še marsikaj storiti na področju pravne države, še zlasti v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Eh, dosedanji dosežki pri pravnomoč kakšnih eh, sodbah za eh, visoko korupcijo in organizirani kriminal, je nekaj, kar je treba bistveno še razviti vs, in razširiti na vse primere, ki jih je treba natančno raziskati. V eh, skladu z novim konsensom iz leta 2006 o širitvi, vemo, da je se treba teh eh, zadev lotiti čim prej v pridružitvenem procesu. Nov uh, pristop eh, do uh, poglavi 23 uh, pravosodje in temeljne pravice ter 24 uh, pravo, svoboda in varnost uh, bomo lahko. Uh, k malu začeli, zato da bo Črna gora lahko uh, pripravila, eh, opravila svoje delo na dober način v boju proti organiziranemu kriminalu in korup korupciji. Ravno sedaj prva eh, razlagalna faza skrininga 24. Eh, poglavja poteka, medtem ko je to že bilo narejeno pri 23. Pogla 23. poglavju. Pomemben mejnik pa bo seveda zaključena ustavna reforma v skladi z priporočili eh, Beneške komisije v duhu konsensusa in konstruktivnega dialoga z opozicijskimi strankami. To bo pa osnovna temelj in eh, garancija za neodvisnost ter odgovornost sodstva. E, spoštovanje človekovih pravic in pravic manjšin je ravno tako bistvenega pomena še zlasti svobodo izražanja in antidiskriminacija. Nedavni e, napadi proti raziskovalnemu novinarju so nesprejemljivi in treba jih je natančno preučiti skupaj z drugimi e, prejšnjimi primeri vandalizma in nasilja proti medijem. Razen tega je treba več narediti na eh, področju krepitve antidiskriminacijske politike, še zlasti enakopravnosti med spoloma ter učinkovito zaščito manjšinskih pravic. Prizadevati eh, se je treba, da je, eh, se zmanjša število raseljenih oseb. Odgovornost za te Velike izzive je na strani Črne gore in njeno sposobnost ohranjanja dinamike reform ter njihove učinkovite izvedbe. Eh, komisija bo še naprej podpirala Črnogoro na njeni poti proti Evropski uniji, tako finančno kot z strokovno pomočjo. Najlepše hvala. You, hvala, gospod komisar. Gospod Tanek, besedo imate. Vaša. Črnogorka kot eh, kandidatka je pravzaprav nek ne težavna država, ko spremljamo njen napredek proti integraciji Evropske unije. In v tem primeru je majhno lepo. Črnagora je trdo delala, da bi spolnjevala kriterije, ki uh, ste jih določili kot komisar na sedmih prioritetnih območjah, da se zboljša delo parlamenta in eh, volilni okvir, potem tudi profesionalizem, eh, potem tudi neodvisnost sodstva, boj proti korupcije, boj proti organiziranem kriminalu, zagotavljanje medijske svobode in sodelovanje civilne družbe. Črna gora je bila nedavno sprejeta v svetovno trgovinsko organizacijo, torej septembra lani in pristop v STO ji bo vsekakor eh, pomagal zgraditi konkurenčno gospodarstvo. To kaže tudi, da se Črna Gora vključuje v svetovno gospodarstvo. Vprašanje kopenhaških kriterijev, ki vključujejo tudi najrazličnejšo diskriminacijo, potem ponovno vrnitev razseljenih oseb, preglednost sodstva in svoboda medijev so teme, ki jih moja resolucija dobro pokriva. Glede na to, da je ta država prelepa, je seveda turizem pomemben, eh, pomembna panoga gospodarstva. Zaščita um, okolja pred vodnimi elektrarnami in pred drugačnimi izkoriščenjami, zato prednostna naloga vlade. Moja resolucija o napredku eh, Črne gore se osredotoča tudi na gospodarstvo. Če bo država imela manj birokracije, bo to spodbujalo poslovodenje in tudi eh, eh, rast tujih neposrednih investicij. Črna Gora je tudi zagovornica boljša regionalnega sodelovanja z sosednjimi državami in hoče rešiti tudi še obstoječi obmejni eh, spor s Hrvaško in eh, to je dobro. Lani je uspešno zaključila in sklenila Uh, pogodbo o uh, izgonu oseb za Srbijo, Bosno in Hercegovino uh, in Hrvaško. To omogoča, da se bodo pogajanja uh, kmalo začela in sicer junija leta 2012. Hvala. Zdaj pa gospod Mičel. Najlepša hvala. Hvala lepa Charlesu Tenoku za to poročilo. Včasih se mi zdi, ko si pogledamo nazaj v zgodovino, se ljudje ne spomnijo le gospodarskega propada, temveč to, da je leta 1989 čudežno padal eh, Belgis, eh, berlinski zid in tukaj imamo deset novih držav članic, ki govorijo zdaj o tem, da bi se eh, glede na nedavno zgodovino Jugoslavije sedaj Evropski uniji pridružila še Črnagora. To je nekaj čudežnega in to pozdravljam. Pozdravljam napredek, ki ga je dosegla Črnagora pri tem, kako se je s tem doslej spoprijemala. Kljub temu pa Evropska unija je odprta za vsako evropsko državo, ki je demokratična država in ki lahko prevzame odgovornosti članstva. To omenjam zato, ker to je težko vprašanje za majhne države. V določeni fazi je treba potem pogledati, kakšne so institucionalne zadeve, ali še lahko širimo na ta način, kot smo se širili doslej in ali lahko imamo komisijo, ki ima vse več, števil, eh, vse več komisarjev. V moji državi pravimo da, kajti eh, za majhne države je to nekaj zelo dragocenega, ampak to vprašanje bo slej ali prej prišlo na dnevni red in takrat ga moramo obravnavati tako, da ne bomo tukaj napenjali mišic med drž velikimi državami članicami. Ne glede na velikost države, morajo tukaj vse države biti enakomredne. In prosim komisarja, da bo imel to pred očmi in pozdravljam napredek, ki je bil dosežen in lepo je videti, da so argumenti za Evropsko unijo še živi in še dobri, Širim, širimo se, ga poglavljamo in ta celina s tem postaja varen prostor za prihodnje, kjer bomo lahko tudi bolje uh, sodelovali s prostalim delom sveta v prihodnje. Hvala. Očitno se nam je ura pokvarjala, tako da bomo s tem morali živeti. Naslednji govorec, govorec pa je gospod Farm in uh, z lasno uro vas, vam bom meril čas upam, da bom lahko govoril eh, neskončno, vendar se bojim, da mi tega ne boste dovolili. Dragi kolegi in kolegice, zahvalil bi se gospodu Tenoku. Mislim, da je dosegel veliko soglasja tega poročila, ki je zelo pomembno. Dobro je, da države članice začenjajo pogajanja s Črnogoro. To daje močan signal zaveze Evropske unije, celotni regiji Zahodnega Balkana. Pomembno je, da tem državam merimo po njihovih zaslugah, eh, merimo po tem, kako dosegajo kriterije in resolucija je glede tega zelo jasna. Črnogoro moramo hvaliti zaradi konstruktivne vloge, ki jo igra pri prispevanju k dobrim sosedskim odnosom in stabilnosti v regiji. V Črnigori so naredili korake naprej pri ključnih kriterijih in prednostnih nalogah, ki jih je določila komisija, vendar pa je treba upraviti še marsikaj. Namreč eh, obstajati mora močna politična volja za stopanje po poti na področju pravne države, boja proti korupciji, organiziranem kriminalu. Tukaj treba še marsikaj storiti in če bi želeli tukaj eh, z, uspeti bo za to potrebne veliko politične volje. Vendar pa ta postopek ni odvisen le od vlade in od parlamenta. Celotna družba se morala prilagoditi in zato mora Črnagora okrepiti po, uh, svoj dialog z civilno družbo, s sindikati in zagotoviti je treba tudi svobodo medijev. Amadmaji, ki sem jih predložil, so taki, da pozivajo Črnogoro k temu, da bi se spoprijela s primeri, kjer so novinarjem grozili in se nad njimi nasilno iz, uh, znašali povedali. Tudi enakopravnost med spoloma je zelo pomembna. Ženske so premalo zastopane na pomembnih položajih v črnogorski družbi. Tudi to je treba spremeniti. Veselim se že tega, da bom lahko nekoč pozdravil Črnogoro kot državo članico, ko bo izpolnila kriterije. Tudi mi v Evropski uniji pa moramo praviti svoje delo, naprimer, da razvijemo program IPA, da nudimo podporo državam, kakršna je Črna Gora, da se lahko prilagodijo prihodnosti Evropske unije. Hvala se lepo, gospod Vajgl, za dve minute. Jaz sem mislil, da ste kot liberalec, gospod predsedujoči, namenoma ustavil uro za to, da lahko govorimo nekaj dlje. Eh, rad bi se zahvalil gospodu Tenoku kot poročevalcu za izvrstno sodelovanje, tudi za sodelovanje z vsemi ostalimi poročevalci v senci. dobra novica za črno goro in za nas je da se bojo pogajanja končno začela in to v začetku junija. dovolj razloga je za to da verjamemo da je črna gora dobro pripravljena. vzpostavljena je tudi kohezivnost v družbi o cilju evropski uniji. pozitivno je dejstvo da začenja črna gora z enim od najtežjih poglavij poglavjem triindvajset črna gora je uspešno izvedla vrsto reform ki jamčijo izpolnjevanje pogojev po acquisu to velja za reformo pravosodja za ustvarjanje učinkovitih institucij za boj proti korupciji ki je tudi v tem parlamentu privlačila pozornost mnogih kolegov poslancev. velja poudariti pozitivno vlogo črne gore pri regionalnem sodelovanju tudi jaz mislim kot poročevalec da je dogovor s hrvaško da odprto vprašanje prevlake predajo v presojo haaškemu sodišču eh, rezultat zdrave in pametne odločitve. pozdravljamo tudi ukrepe črnogorske vlade ki hočejo zagotoviti sodobno in stvarno svobodo izražanja preprečiti napade na novinarje in ki bodo zagotovili demokratično tolerantnost ko gre za manjšine vseh vrst v družbi. nekatere teh zadev so za črnogorsko družbo nove so pa nujne in zagotovo dobrodošle. čas je da majhna neskončno lepa dežela z bogato zgodovino in kulturo odločno stopi proti združeni evropi.

Hvala lepa. Zdaj je ura spet začela delovati. Naslednja govornica pa je gospa Lunaček za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, gospod Vamen, kolegi in kolegice, tudi jaz bi se v imenu zelenih zahvalila gospodu Teneko za dobro poročilo in konstruktivno sodelovanje, zato da smo lahko dosegli številne kompromise. Tudi v imenu naše skupine bi pozdravila jasno podporo, ki bo jo jutri parlament izrazil. Uh, Črni gori za, ob začetku pogajanj. To je pomemben korak naprej in to je tudi način, kako obdržati zagon širitve, ki ga imamo z eh, Hrvaško, potem tudi z Srbijo in tako naprej. Ja, Črna gora je pripravljena in dokaj dobro ji gre. Številni predlogi sprememb, ki smo jih predložili, so bili sprejeti v odboru AFET glede tudi eh, okolja in velikih jezov. Vse to je pozitivno, še vedno pa obstaja tukaj nekaj problematičnega v Črni gori. Črni Gori in sicer uh, problem korupcije. To so številni kolegi že omenili, še zlasti, ko govorimo o procesu privatizacije, državni, državne družbe, elektrika in tako naprej. V Podgorici so bili številni protesti nedavno na to temo in vlada se temu mora posvetiti in stopiti korak naprej. Tudi grožnje preiskovalnim novinarjem so že, smo že omenili in to, tu ne gre za izolirane primere, tukaj mora vlada okrepiti svoj boj in podpreti svobodo medijev. Pa še nekaj, kar bi omenila, zakon o financiranju političnih strank. Izvajanje tega zakona je delegirano v, eh, državni volilni komisiji, veste, kdo je v njej, predstavniki političnih skupin. To ni način, kako boste nadzorovali financiranje strank. Toka, tukaj je treba nekaj spremeniti. Pa naj končam na pozitivno noto, kar zadeva vprašanja lezbik, gejev, transseksualcev in biseksualcev. Tukaj je bilo opaziti napredek in še regionalne pobude. Eh, namreč pravkar je potekala uh, regionalna konferenca o LGTB z eh, hrvaškimi in srpskimi evropskimi predstavniki um, in to je dobro. Hvala. Gospod. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Številni kolegi in kolegice se zazemajo za pristop Črnegore k Evropski uniji in uh, za pristop celotnega Zahodnega Balkana. Tukaj so si politične sile sicer enotne, ampak pogajanja, torej pristopna pogajanja, morajo biti tudi povod za gospodarske drž, eh, družbene in druge probleme, da bi se ti rešili in tudi, da bi se rešili problemi z manjšinskim prebivalstvom. Gre za sodobno demokratično državo, ki se mora boriti proti organiziranemu kriminalu. Tukaj je Črnogora že pokazala nekaj napredka, ampak dva problema sta še vedno precej opazna. Namreč In ta veljata za celotni Balkan. Kaj, kaj ko zgleda eh, pristop k NATO? Veste, da je NATO močna organizacija in NATO na Balkanu nima dobrega ugleda. In kot drugo, tukaj si želimo pravnih rešitev, kar zadeva neposredne investicije, vendar pa morda tukaj ne upoštevamo tudi poslabšanje stopnje brezposelnosti, ki je morda tudi posledica teh, tega razvoja. To pomeni, da Črnagora potem ne bo mogla doseči blaginje na ravni kot sicer vlada v Evropski uniji. Hvala lepa, sedaj pa gospa Makovej za minuto in pol. V zadnjem letu je Črna Gora naredila predvsem napredka pri razvoju pravosodja, zmanjšala se je zastoj eh, in tudi povečala se je neodvisnost in odgovornost eh, sodišč, tudi učinkovitost sodnikov in tožilcev se je povečala. Ampak vse to je na papirju. Izvrševanje je najpomembnejše in najtežje ga je tudi doseči. Če si pogledamo zadnjih 20 let, je v pokomunističnih državah bilo tako, da so najtežje reforme, reforme pravosodja in tudi uvedba ukrepov za boj proti korupciji. Na tem področju je bila zakonodaja okrepljena, sprejeli so nov zakon o javnem naročanju, zakon o financiranju političnih strank in tudi zakon o konfliktu interesov. Ampak znova, tukaj je ključno izvrševanje te zakonodaje in to je tisto, kar bo vplivalo na uspeh vse te sprejete zakonodaje. Potrebno je Eh, zagotoviti učinkovit in neodvisen pravosodni sistem in ponovno ustvariti zaupanje javnosti vanj. Tukaj bi imela dve, dva predloga. Pravna praksa mora biti poenotena in vse sodbe morajo biti javno objavljene. Pri boju proti korupcije, korupciji se morajo oblasti osredotočiti na korupcijo na visoki ravni. Tukaj se bo uh, Eh, tukaj, to bo test za pravosodje in politične elite. Črna gora mora doseči vel, uh, končne oso obsodbe korupcije na visokih uh, položajih. Prav, sedaj pa prehajamo postopek, pritegnite pozornost uh, in tukaj so se prijavili trije govorniki. Najprej gospod Basesko, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Črna gora je konkretno napreda, napredovala na sedmih prednostnih področjih, ki jih je komisar opredelil pred enim letom. V tem kontekstu naj pozdravim odločitev sveta, da odpre pogajanja s to državo leta 2012. Mislim, da bomo na ta način spodbudili reforme na vseh teh področjih domač napredek je seveda bistven za uspeh evropske integracije in tega celovitega procesa. Pozivam oblasti v Črnigori naj okrepijo svoja prizadevanja eh, pri boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Mislim, da nova strategija komisije, da se odpreta poglavji 23 in 24, prihaja ob pravem času. Po, po, potrebno pa je upeljati še dodatne ukrepe, ki bodo izboljšali položaj Romov, tudi tako, da bi se razvila nova nacionalna strategija na tem področju. Hvala, sedaj pa gospod Kukan. Hvala, gospod predsedujoči. Rad bi čestital gospodu Tenoku za to, kako je pripravil to poročilo in nas vodil skozi, in pa tudi za njegovo stalno podporo integracijskemu procesu za Črnogoro. Zahvaljujem se tudi vsem poročevalcem v senci. Črnogora je dosegla oprijemljiv eh, napredek na agendi integracije, dosega dobre rezultate na področju eh, družbenih sprememb in reform to zadeva sedem, vseh sedem prednostnih področji komisije. Ta proces je treba peljati naprej, ga dodatno okrepiti. Seveda so tukaj še številna odprta vprašanja, še zlasti, ko govorimo o pravni državi, boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Pa tudi, ko govorimo o sodelovanju države s civilno družbo in o svobodi medijev tudi na teh področjih pa vidimo določene rezultate. Gre za vse dolgoročne procese in Evropska unija tukaj je razvila določene instrumente, ki jih lahko da na razpolago. Črna gora je tukaj dobro na poti proti Evropski uniji in tu, razlog za to je tudi njena stabilnost, zato jo moramo v njenih prizadevanjih podpreti. Hvala, sedaj pa gospod Poselt črna gora je jasno evropska država država ki je najstarejša sodobna država, ima tudi močno slovansko in albansko kulturo, je stičišče muslimanov in kristjanov, dobro skrbi za manjšine, torej kljub temu, da je tam še veliko problemov, menim, da je Črna Gora na zelo dobri poti, ki jo moramo trdno podpreti, zato pozdravljam iz vrstno poročilo Charlesa Tenoka in dejansko mislim, da bi lahko imeli torej Monten, eh, črnogorskega komisarja in črnogorske poslance v našem parlamentu, ki bi obogatili našo Evropsko unijo. Thank you very much. <laughs> Uh, um, right, Mr. Fule. Hvala, gospod Fule. Uh, Uh, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, gospod minister, dovolite, da na koncu ponovim uh, in še ponovno se uh, zahvalim gospodu poročevalcu ki je močno prispeval k današnji politični razpravi prepričan sem da ta resolucija pošilja pravo sporočilo črnogorcem namreč da priznavamo njihovo trdo delo doslej in hkrati da jih močno spodbujamo da nadaljujejo z reformnim procesom in da to počnejo odločno črnogora je zelo blizu tega da se začnejo politična in pristopna pogajanja z zavezanostjo ljudi in našo podporo bo Črnogora še naprej pozitiven zgled za regijo, saj bo nadaljevala na svoji poti k evropski integraciji. V skladu z nedavnimi sklepi Evropskega sveta bo komisija pomladi predstavila poročilo o napredku Črne gore pri izvajanju reform, še zlasti na področju pravne države in temeljnih pravic. To poročilo bo še pozlasti preverilo um, napredek na področju sedmih prioritet, odkar smo sprejeli poročilo o napredku za leto 2011. Če bi to poročilo nakazalo nadaljni napredek, bodo, uh, bi um, pristopna pogajanja junija 2012 potrdila kredibilnost in legitimnost eh, širitvenega procesa. Hvala sedaj pa za svet, gospod Fanelen. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, gospod komisar. Evropska unija je dala državljanom Črne Gore določeno upanje, da imajo prihodnost Evropske unije in ta je sedaj na dosego roge, roke. Črna Gora je dokaj eh, gotova in edina, da želi pristopiti k Evropski uniji. Sedaj pa vidimo, kako hitro sedaj pravzaprav želi Črna Gora to doseči kot dansko predsedstvo pa smo od, od, sem obiskal eh, februarja, 21. februarja Črnogoro in opazil sem velik angažma in voljo v tej državi. V kratkem času so tam izvedli številne pomembne reforme, zato da bi zagotovili pravno državo in da bi tudi zagotavljali temeljne pravice državljanov. To so reforme, ki so tako v interesu Črne gore kot tudi v interesu Evropske unije. Vse to je dobro. Vendarle pa je je še seveda potrebno doseči napredek na določenih drugih področjih na boju proti Eh, organiziranem kriminalu in korupciji. V tem kontekstu se že veselim naslednjega poročila o napredku komisije in tam bomo spremljali in ocenili naslednje reformne pobude. Danes smo slišali številna področja, kjer so še potrebne reforme. Med Evropsko unijo in Črnogoro obstaja precejšna enotnost glede tega, katera področja so pomembna in na katerih je treba delati naprej in Črna Gora bi morala predvsem sosredotočiti na to, da izvede ustavno reformo, potem pa da se bori proti organiziranemu kriminalu in korupciji in da učinkovito izvaja zakonodajo, ki jo je že sprejela, še zlasti, ko gre za financiranje političnih strank in antidiskriminatorno zakonodajo. V tem kontekstu se že veselimo spremljanja. Uh, dela na ustavni reformi, tako da bo okrepljena neodvisnost pravosodstva in uh, sodnikov. Evropska unija bo seveda imela visoke zahteve, kar zahteva pristopa. Tukaj bo treba vsekakor okrepiti upravne zmogljivosti. Um, doslej je pristopni proces dobro vplival na gospodarstvo Črne gore, vendar pa se je kriza vsekakor dotaknila tudi Črne gore. Gospodarstvo v Črni gori se vsekakor mora razvijati naprej, zato je treba ustvariti dobre pogoje tudi za razvoj podjetij. Boj oziroma pot v smeri tržnega gospodarstva je pomembna in prava in strani Evropske unije bi jo morali podpreti. Prepričan pa sem, da bo Evrop, Črna Gora storila vse, da bi zagotovila in izpolnila vse zaveze v okviru stabilizacijsko pridružitvenega sporazuma. Kot veste, je pravzaprav pristop nekaj, kar se je treba zaslužiti in doslej Črna Gora izpolnjuje kriterije, kar je razveseljivo. Integracijski proces če bodo ti pogoji izpolnjeni, bo Evropska unija storila svoje. In upamo, da bomo juni še pod eh, danskim predsedstvom lahko eh, začeli izvajati pristopna pogajanja. To, kar pričakujemo od Črne gore je seveda v prvi vrsti v interesu Črne gore, ampak upamo, da bo to v interesu tudi drugih balkanskih držav vam v njihovih prizadevanjih, eh, da se pridružijo Evropski uniji. Tako da je zato pomembno za Evropsko za Črnogoro, za Balkan in za Evropsko unijo. In tukaj bo dansko predsedstvo tesno sodelovalo s parlamentom in komisijo, tako da bi lahko dosegli tiste rezultate, glede katerih smo si edini, da so v interesu Črne Gore in Evropske unije. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Imamo predlog resolucije za zaključek te razprave. Ob 11.30 jutri bomo glasovali konec razprave. Hvala lepa vsem za vaše prispevke. Tako, sedaj pa prehajamo na.